Boa tarde, boa tarde, caros amigos, colegas. Obrigado a todos os presentes. Dobrodan, colegi, prijatelji. Najčestitam vsakomu, ki se mu je uspelo družiti tega sestanka. Začel bom, eh, bom eh, portugalsko, ampak bom tudi uporabljal angliščino, ko bom pri, prebral obvestila, ki jih je prijazno za nas pripravil sekretarjat. Torej, začnimo. Na, začeli bomo seveda s potrditvijo dnevnega reda. Če nišče ne ogovarja, ga lahko potrdimo. Druga točka je potrditev zapisnega seje z 12. novembra. Torej tudi ta zapisnik velja za potrjenega in lahko nadaljujemo s sporočili predsednice. Ta sestanek se prenaša tudi po spletni strani Evropskega parlamenta in sestanek koordinatorjev, ki naj bi začel se ob pol šesti uri, je bil odpovedan. Če so kakšne nujne teme, ki bi jih koordinatorji želeli obravnavati in eh, menijo, da bi ta sestanek vseeno moral biti, ehm, potem to sporočite sekretarjatu vendar pa so politične skupine menile, da bi ta sestanek lahko odpovedali, tako da lahko svoje predloge pošljete sekretarjatu. Potem bodo te, o teh temah koordinatorji lahko razpravljali prihodnič. Točka 4. Poročilo o obisko delegacije odbora Krim v Italiji, ki je potekal od 28. do 31. oktobra letos. Torej, kakšen mesec je od tega obiska? In sekretarjat je pripravil poročilo na to temo, ki je bilo poslano vsem kolegom in kolegicam. Sekretarjat je pripravil tukaj tudi um, obvestilo, ki ga je prebral v angliščini. napisano je, kdo se je tega obiska udeležil. Sassoli, Weiler, Schmidt in Borgecio, no se se algum, pomeni za senjora Weiler, šta prezente, si algum dos... Gospa Weiler je tukaj, če pa bi še kdo ki je bil dejansko v Italiji, želel povedati par besed o tem obisku in predstaviti svoje otise, kako je ta misija potekala. Lahko seveda eh, sodelujete, lahko pa pripravljam poslej obvestilo, ki ga je pripravila, pripravila sekretarja v angliščini. Torej. Bili smo v Milanu, Palermo in v Rimu od 18. Eh, 27. do 31. oktobra. Sestanek oziroma misija se je začela v Milanu 29. oktobra na uh, prostor, prostorih uh, Evropskega parlamenta, kjer smo se sestali z nekaterimi tožilci proti mafiji in tudi sodniki na severnem italijanskem območju, pa tudi nekateri policisti in uh, ostali. Takrat smo začeli z. Uh, tudi sestankom na prizivnem sodišču in tam so bili tudi predstavniki kaznega, kazenskega prava in a, policije, ki so povedali, kakšna je njihova ocena stanja. Potem se je obisk nadaljeval v Rimu 31, do 31. oktobra. Eh, delegacija se je posliš, eh, posvetovala s predstavniki kazenskega prava, policisti in tudi z drugimi predstavniki institucionalnega sveta in tudi zainteresirano javnostjo. Potem se je eh, širši Eh, širšo predstavništvo in tudi člani parlamenta so se potem sestali v Rimu, tako da bodo sedaj člani povedali, kaj so tam izvedeli, kakšni so njihovi vtisi. Gospa Valer je že prosila za besedo, tako da ji kar predajem mikrofon. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Začela bi s pozitivnimi platmi pot je bila zelo izčrpna, dobro pripravljena. Nismo, nekateri od nas nismo vedeli, kako razvita je italijanska zakonodaja in tudi kako razviti so organi, ki se borijo proti mafiji in kako široke so njihove pooblastila. Nobenih drugih državi tak sistem, po mojem vedenju, ni tako dobro razvit. Verjetno gre tudi do neke mere pripisati tudi zgodovini in vsem izkušnjam s mafijo. Torej, kar zadeva zakonodajno stran, si lahko predstavljam, da je Italija uh, deležna najučinkovitejših in najširših možnosti v Evropske unije. Kljub temu pa je organiziran kriminal korak pred tem sistemom, vedno je korak naprej. In seveda nas dve stvari zaskrbljujeta. Namreč prva je ta, da je zaradi finančne krize tudi mafija začela iskati nove vire za udeležbo, naprimer na jugu. Na, obstajajo kmeti, ki so morali zaradi stiske se odpovedati določenem zemljiščem, na ki jih je takoj prevzela organizirana mafija in eh, tam o, eh, sicer zdaj o, eh, zaproša za določena sredstva, kar seveda ni za takoj nekaj nezakonitega, ampak so seveda zelo dobro organizirani in zaradi tega imajo čisto drugačne možnosti eh, izkoriščanja spodbud. Druga stvar pa je, da se ta organiziran kriminal pomika proti severu in deluje na določenih področjih, kjer prej niso bili prisotni. In torej se sedaj odeležujo tudi strukturnih projektov. Eh, in so se začeli tudi torej umešavati v to panogo. Torej, infrastrukturni projekti, pa naj gre za zgradnjo kanalov, cest, mostov, eh, pravzaprav ni mogoče speljati brez udeležbe mafije. Tega prej ni bilo in sedaj se je to sodelovanje mafije tukaj na tem področju razširilo. To je seveda pomembna naloga za italijanske organe, pa tudi za evropske, ki morajo zelo budno spremljati, kaj se dogaja s strukturnimi sredstvi. Kaj ti tudi v poročilu sem videla, eh, je zapisano, da organiziran kriminal običajno eh, eh, ne najde veliko možnosti za ukoreninjenje v strukturnih skladih, ampak zaradi finančne krize in mafija seveda še ima likvidna sredstva in ima tudi dovolj dobro organiziranost, torej je bilo to omogočeno. Torej, na ta um, način je bil mogoč vstop v ta področja, kar je zaskrbljujoče. Torej vidimo, da imajo številni uradniki, s katerimi smo se seznali, sestali ogromno znanja, ki je name naredilo veliko tis, tudi njihova angažiranost uh, pri njihovem delu je navdihujoča in uh, to je stvar, ki nas mora spodbuditi k razmisleku, kajti uh, organi so veliko krat uh, eh, v kritiki izpostavili, da druge države, naprimer tudi Nemčija, Avstrija in tudi druge sosedske države, nimajo tako dobro razvitih uh, zakonodajnih uh, pristojnosti, torej zaradi tega tudi pregon ne gre dovolj daleč. To je dilema, ki jo imamo v Evropi, torej imamo 27 ločenih zakonodaj in na Evropski uniji. Uh, nijamo še tako usklajenega pristopa. Torej, vsi strokovnjaki v Italiji so menili, da moramo pristop na evropski ravni še nadaljevati in da moramo vsekakor oblikovati ustanovo toživca, tako da bo tudi potem italijanom laže sodelovati s tovrstnimi evropskimi ustanovami. Kar zadeva organizacijo celotne delegacije, rekla bi le, da tega nisem menila le jaz, ampak da ni zelo posrečeno, če v enem popovdnevu se sestanemo s 25 predstavniki oziroma sogovorniki, kajti potem tudi oni nimajo dovolj časa, da bi nam povedali vse, kar bi nam želeli. Torej bi se moral tempo na naslednji tovrstni misiji nekoliko upočasniti, ampak sicer bi bila moja ocena zelo dobra. Obrigat, Weiler, suž... Najlepša hvala, gospa Vajler. zelo zanimivo je bilo slišati vaše mnenje. Bi še kdo drug želel prevzeti besedo? Bill Newton Down, izvolite. Sam nisem eh, potoval v Italijo, tako da imam pravzaprav bolj ali manj vprašanje. Če se ozremo okoli, tukaj ni nobenega italijana v dvorani, torej, torej ni ga, ne? Ali je bilo to uh, Eh, pravzaprav nekaj koristnega z vidika javnega mnenja, da so šli vsi v tri eh, mesta. Torej, meni se je zdelo preveč potovanj in eh, premalo časa, da bi ljudje resnično lahko razumeli, kaj se tam dogaja. Gospod Vajler. Tudi meni se je zdelo nekoliko prehektično, pravkar sem povedala, torej obiskali smo Milan, Rim in Palermo. Morda bi bilo bolje, če bi bili dva eh, dneva samo v Palermo in en dan v Rimu, ampak dobro, to je eno. Ampak vsekakor so mediji zelo pozorni, tudi uh, sama sem dobila veliko prošen za intervju v italijanščini, torej tega niso izkoristili zgolj italijanski kolegi, eh, kot bi, naprimer, mi, če bi potovali v naših eh, domovinah, ampak vsekakor to je močna, pomembna tema v Italiji, korupcija in uh, prevare goljofije. Tudi želela bi si, da bi se tem temam bolj posvečali tudi v Nemčiji. Naprimer, če slišim, kako v Visbadnu uh, govorijo o tem in kako skušajo vse skupaj zgolj pomesti pod preprogo, da se ne bi pokazale stvari, ki se dogajajo. Potem bi si časih želela, da bi bile stvari bolj kot so v Italiji, kjer se res vsi za to zanimajo. Tudi z poslanci v Rimu smo na kratko ko se pogovarjali s tistimi, ki so člani odbora boja proti mafiji, v katerem so vsi predstavniki političnih skupin. In res je bilo zanimivo videti, da so bili vsi na tem sestanku in bil, ta sestanek je potekal popovdne, ko sicer sploh ne bi bili v parlamentu. Torej, to je res zelo pomembna tema v Italiji. Zato ne menim, da, so, da je vse skupaj bila le potrata časa. Hvala lepa, gospod Sondagard. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam nisem bil član te delegacije. Razlog za to je, da je naš odbor dokaj majhen. Bil pa sem uh, član delegacije odbora za nadzor eh, nad proračunom na podobnem obisku v Italijo in tudi sam sem se čudil, koliko organov, koliko ustanov se tam eh, ukvarja z bojem proti kriminalu. Lahko bi dobili celo vtis, da jih je celo morda preveč. Imamo govor, da eh, preveč eh, ljudi upletenih, pravzaprav eh, uniči celotno zadevo. Torej, če sedaj slišimo, da niti en gradbeni projekt se ne more izvesti brez upletavanja uh, mafije, je potem eh, zanimivo vprašanje to, kaj je šlo narobe pri vsem tem, kaj se zdi delegaciji, kajti očitno je šlo nekaj narobe, kajti ni dovolj, da imate veliko uradnikov, veliko organov, ki se borijo proti mafiji in kriminalu, da se o tem zelo veliko govori, če imate potem rezultat, da vsak večji gradbeni projekt pravzaprav na nek način upravlja mafija. Torej, vprašanje je, kje so se stvari zalumile in to ni vprašanje le, ki zadeva ločene posameznike. Rad bi torej slišal od delegacije, kaj je šlo narobe v Italijo in kaj bi bilo treba spremeniti oziroma čemu bi se morali ogniti v drugih državah. No. Preden dam besedo gospe Weiler, dam besedo še gospe Matijo. Hvala, gospod predsedojoči. Tudi sama nisem bila del delegacije, ki je odpotovala v Italijo, zato ker je bilo enostavno premalo mest v sami delegaciji. Sama se kar strinjam s kolegom, ki pravi, da imajo italijani zelo dobro zakonodajo, verjetno najbolj dobro pripravljeno zakonodajo v vseh državah Evropske unije. Morda so na nizozemskem stvari nekoliko drugačne kot v Italiji. V Italiji imajo odbore in cel kup drugih organov, ampak dejstva so takšne, kot so. Tako da mene bolj zanimajo sami rezultati. Že več kot deset let se v Italiji ukvarjajo s temi zadevami, kar pomeni, da sploh ne bi smelo več prihajati do kakršnih koli težav. Vse bi moralo biti popolnoma čisto, kar zadeva korupcijo. Zato me zanima, kje se so se stvari zapletle, kje jim je spodletelo. Morda je bil res ta obisk toliko, tudi nekoliko publicističen obisk, ampak vendarle ne bi smeli nam gledati samo tako. Z delegacijami smo sedaj zaključili, ampak eh, morda bi lahko obiskali tudi kakšno od drugih držav, Francijo, Nemčijo. Ose pravi v svojih študijah, da sta to dve državi, kjer se premalo ukvarjajo z korupcijo. Premalo torej govorimo o drugih državah, kjer korupcija je prisotna in kjer se s korupcijo ne ukvarjajo dovolj. Nekatere države sicer imajo zakonodajo na tem področju, vendar morda o tem ne govorijo veliko. Mafija je prisotna tudi drugot. Vendar ni samo mafija glavni problem. O mafiji veliko govorimo, veliko govorimo o tem, kaj se dogaja v Italiji, ampak mi bi se morali posvečati tudi manj obsežnim dogodkom, ki se dogajajo v drugih državah. Boj proti mafiji je zagotovo pomemben, odvija se v Italiji, ampak v Italiji so nažalost zelo malo rezultatov dosegli. Hvala. Hvala, gospa Matju. Verjetno ste mislili gospoda Sorangarda, ko ste prej omenjali gospoda De Jonga, ko ste komentirali, da se strinjate s kolegom. Kolega De Jong bo seveda kasneje predstavil poročilo o korupciji v podjetju. Gospod Vajler. Dva kratka odgovora kolegici. Res je tudi Nemčiji. In Franciji bi morali si pobliže pogledati stvari. V Nemčiji vsekakor se stvari dogajajo in to sta dve veliki državi, ki se vedno vede tako, da je pri njima vse lepo in prav. In potem odgovor švedskemu kolegu. Dan, danskemu, se opravičujem. Torej, po mojem vedenju sta za to dva razloga. Prvi je, preoblikovanje, preobrazba mafije. Mafija je močnejša kot uh, kadarkoli, čeprav jo na jugu zlasti zaničujejo, ampak uh, ni res, da bi se vsi takoj je bali, torej uh, družbeno jo zaničuje, ampak se je tudi spremenila. Torej, prej je bila to neka častna organizacija, če želite, ki se je ukvarjala z uh, izsiljevanjem umori in oboji in sedaj se je preobrazila v uradniško kriminalno združbo in tako deluje predvsem na severu države. Tam se ukvarja s pranjem denarja, z vsem vsemi drugimi oblikami kriminala, ki pa niso takoj po, eh, nekaj, kar je mogoče povezano, povezati z oboji in eh, umori, ampak z gospodarskim kriminalom. In tega je veliko krat tudi težko odkriti. In če povem samo moje mnenje, eh, verjetno je to v Italiji tudi težko razkrinkati in razbiti, ker je v to vključena in pri tem sodeluje tudi politika. Najlepša hvala gospa Veler, za te odgovore. Mislim, da je ta kratka razprava nas podbudila v želi, da bi prebrali 30 strani, ki jih je pripravil sekretarjat, ki nam pove vse to in še veliko več o tej misiji, ki je potekala v Milano, Palermo in Rimu. Nekaj sklepov teh uh, sestankov je tudi vključenih v tem poročilu, prav tako pa tudi naslovi in tudi spletne strani in kontaktni podatki različnih predstavnikov in organizacij, s katerimi smo se sestali. Kot sem rekla, to poročilo so dobili vsi, vsi člani tega odbora. Sedaj pa se kar premaknimo v naslednji točki na dnevnem redu. In to je glavna točka današnjega dne, namreč gre za predstavitev štirih tematskih dokumentov o korupciji. ti štiri tematski dokumenti so že bili obravnavani oziroma na njih se je že delalo, pa vendar jih bomo še dodatno uh, vključili v končni dokument. Zaenkrat, če ne bomo imeli razprave o končnem dokumentu, ker ta še ni preveden, poslanje še le bil v prevod, ampak o tem dokumentu se bomo pogovarjali januarja, ko se znova sestanemo. Tukaj imam še tudi opomnik o teh tematskih dokumentih, ki ga bom tudi prebral. Torej, pravkar sem vam povedal, da bomo o tem delovnem dokumentu govorili januarja, sedaj pa bi vas vabil, da se posvetimo prispevkom štirih eh, avtorjev tematskih teh dokumentov, ki se lotevajo različnih vidikov povezanih s korupcijo. Imamo uh, vidik, ki je korupcije povezan z javnimi naročeni, to bo pokrila gospa Gabriel, potem bomo imeli eh, torej, eh, korupcijo v, pri uporabi evropskih sredstev, to bo pokrila gospa Weiler, potem bomo imeli tudi tematski dokument o sistemski korupciji. Uh, v javni upravi držav članic in kakšni so negativni učinki tega na Evropske unijo. To bo pokril gospod Skilakakis iz Alde in potem bomo imeli še predstavitev domenskega dokumenta o korupciji v zasebnih podjetjih. To pa bo predstavil kolega gospod De Jong iz GUE NGL, ki sedi eden od, za tem odrom kot eden od podpredsednikov posebnega odbora. Predlagam, da damo najprej 15 minut vsakemu avtorju za predstavitev tematskega dokumenta. Seveda boste deležni še več zahval, če boste predstavitev opravili v manj čas, ampak vsekakor imate na voljo 15 minut, tako da bomo lahko potem imeli celo uro za razpravo o teh dokumentih. In na to bo torej uh, temu sledila še razprava z vprašanji, ki bi jih zastavili člani še zlasti poročevalcem in tudi koordinatorjem političnih skupin. Vsak bo imel dve minuti. Uh, potem pa bo tudi komisija dobila besedo o tem, kaj počne na področju boja proti korupciji, tako da bomo torej dali besedo tudi predstavnikom komisije, potem ko bomo zaključili z našim delom razprave o teh tematskih dokumentih. Potem pa bodo sledili seveda odzivi avtorjev. Torej začeli bomo z tematskim dokumentom o korupciji, ki se navezuje na javna naročila. Avtorica pa je gospa Gabriel. Izvolite, imate kar besedo. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui ce papier. Hvala, gospod predsedujoči. Danes bom predstavila tematski dokument, ki se osredotoča na zelo resen pojav in sicer na korupcijo. Moje izhodišče je bil javni, sektor javnih naročil. Ponavadi Na teh javnih naročilih sodelujejo predstavniki iz javnega in zasebnega sektorja. Mislim, da se tu pojavlja največ korupcije, zato bi Evropska unija morala storiti vse za to, da bodo tudi javna naročila potekala pregledno in da bodo odprta za javnost. V tematskem dokumentu sem se osredotočila na tri zadeve. Najprej sem se ukvarjala samo opredelitvijo. V prvem delu tega dokumenta opisujem težave, ki jih imamo z iskanjem skupne opredelitve tega pojma. Potem sem pregledala tudi različno zakonodajo, ki obstaja, tako na mednarodni kot na evropski ravni. Ukvarjala sem se tudi z obstoječo evropsko zakonodajo. Podala bom tudi nekaj priporočil in nadaljnih smernic za razmišljanje, in sicer v tretjem delu dokumenta potrebujemo ustrezen pravni okvir in ustrezno dosledno izvajanje zakonodaje. Vseeno pa moram povdariti, da je pravzaprav nemogoče zagotoviti statistične podatke o celotni gospodarski in finančni škodi, do katere pride, zaradi tega, ker je korupcija prisotna tudi pri javnih naročilih in se jo tam težko odkrije. Moram reči, da statistični podatki omogočajo, da rišemo skupna merila in kazalnike, na podlagi katerih bomo potem ocenjevali korupcijo. Evropska komisija je tista, ki mora spremeniti pravni okvir za javna naročila, s tem bo tudi izboljšala zaupanje državljanov v evropske institucije. Istočasno pa bodo evropske institucije bolj učinkovito delovale proti korupciji. Prva težava, s katero se soočamo, je, je v tem, da nimamo skupne opredelitve. V besedilu omenjam tudi konvencijo Združenih narodov proti korupciji. Ta opredeljuje korupcijo kot nek pojav, ki grozi stabilnosti, varnosti v družbi, ki spodkopava institucije, demokratične vrednote, etiko in ki preprečuje trajnostni razvoj in pravno državo. Še dve drugi opredelitvi imamo na voljo in sicer OECD-ja in opredelitev iz Transparency International. Transparency International povdarja, da je korupcija pri javnih naročilih vezana s konflikti interesov, s samim načinom plačevanja in tako naprej. Mislim, da lahko trdimo, da se korupcija pojavlja v vseh petih fazah ocenjevanju, pripravi, izbiri, končnemu obračunu in plačilu. To je pet faz v kontekstu javnih naročil. Kot rečeno, velike težave imamo pri iskanju skupne opredelitve. Natančno treba določiti tudi posamezne faze, v katerih se lahko korupcija pojavi. Ukvarjala sem se z mednarodno zakonodajo in evropsko zakonodajo na tem področju. Na mednarodni ravni nam je uspelo opredeliti tri ključne dokumente ki predstavljajo pravni okvir. Najprej konvencija Združenih narodov proti korupciji, to je najbolj pomemben pravni dokument. 140 držav je podpisalo in ratificiralo to konvencijo, vključno z državami članicami Evropske unije, razen Nemčije in Češke, ki nikoli niste ratificirali te konvencije. Drugi dokument je dokument OECD-ja o boju proti korupciji tudi ko mednarodni agenti sodelujejo pri mednarodnih transakcijah. Ta dokument nam ponuja kar nekaj ukrepov, kako se boriti proti korupciji pri javnih naročilih. Skupina G20 je leta 2010 pripravila tudi akcijski načrt za boj proti korupciji. Potem je pa še tretji dokument, sporazum o boju proti korupciji pri javnih naročilih. To je dokument v kontekstu Svetovne trgovinske organizacije, 42 držav je podpisalo ta sporazum, tudi 22 držav članic Evropske unije. To je torej zakonodaja na mednarodni ravni. Vemo, da obstajajo seveda težave pri izvajanju vseh teh zakonodajnih aktov v praksi. Zanimalo nas je, kaj se dogaja z zakonodajo na evropski ravni. Ugotovili smo, da pogodba sicer predstavlja neko splošno pravno podlago, vendar imamo na voljo tudi dve direktivi Evropske unije, ki se ukvarjata prav z korupcijo na področju javnih naročil. Najprej je direktiva o javnem sektorju, kjer najdemo določbe v zvezi z javnimi naročili za zagotavljanje blagajn storitev, potem pa še direktiva o javnih naročilih na področju poštnih storitev zagotavljanja energije in vode. Ti dve direktivi pravita, da mora trg biti odprt za konkurenco, da je treba zagotoviti delovanje trga na tak način, da nobene podjetje ne bo diskriminirano, ne javno, ne zasebno. Ugotavljamo pa, da korupcija pri javnih naročilih ni neka izjema v Evropski uniji. Zdaj, Treba je spremeniti trenuten sistem, zapolniti vrzeli, ki obstajajo v zakonodaji. Evropska komisija je leta 2011 podala tri priporočila v zvezi s tem. V tematskem dokumentu sem omenila tudi ta tri priporočila Evropske komisije iz leta 2011. Komisija je objavila predlog direktive Evropskega parlamenta in sveta o javnih naročilih ter predlog direktive Evropskega parlamenta in sveta v zvezi s pogodbami, ki se sklenejo z tistimi, ki zagotavljajo storitve na področju energije, vode in poštnih storitev. Potem je tu nova direktiva o koncesijskih pogodbah, to je relativno nova direktiva. Komisija pa je letos objavila še delovni dokument, v katerem je tudi ocenila, kako se trenutna zakonodaja izvaja v praksi. Naprimer, dokument je opredelil, da samo devet držav članic izvaja direktivo in o javnih naročilih in da jo je pravočasno prenesla v nacionalno zakonodajo. Komisija je tista, ki mora spremljati celotno dogajanje, preverjati mora, ali se zakonodaja skupnosti ustrezno prenaša v nacionalno zakonodajo. Ker pa nimamo ustreznega skupnega sistema za preverjanje, komisija nima realnega pregleda in celovitega pregleda na situacijo v 27 državah članicah ugotavljamo, da so javna naročila še vedno zelo občutljivo vprašanje, da tu prihaja tudi do izjemnega, nesmotrnega porabljanja sredstev. Preprečiti je treba vse oblike korupcije in kriminala na področju javnih naročilih. Na voljo imamo dve ključni priporočili, vendar naj povem še to, da sta ti dve priporočili bili oblikovani zaradi dveh specifičnih zahtev, ker potrebujemo več preglednost pri prijavnih naročilih in zakonodaji zaradi elektronskega oddanja javnih naročil, zaradi zagotavljanja zelenih javnih naročil. Potem pa imamo na voljo še predlog, da se vzpostavi skupni nadzorni sistem. Dve prednostni nalogi se nam zdita pomembni, srednje in kratkoročno gledano. Na tak način bo Evropska unija tudi lažje zaključila z delom. Najprej je treba oblikovati konkretne kazalnike Mislim, da bi morali imeti na voljo tudi ustrezne zastavice, tudi rdečo zastavico, s katero bomo jasno predelili, kakšno je stanje na trgu. Kot drugo pa bi morali razmisliti o tem, kdo je odgovoren in pristojen za kaj, zlasti, ko gre za zvanje nadzora na evropski ravni. Ti dve priporočili vsebujeta ustrezne ukrepe, te je treba izvajati v praksi, s tem bomo poslali tudi zelo jasno politično sporočilo vsem organizacijam, pa tudi vsem evropskim državljanom. Sama sem prepričana, da je eden od najboljših načinov, kako doseči napredek in kako zaključiti s korupcijo, če ne vsaj jo minimalno zmanjšati, je, da natančno predelimo prednostne naloge, tudi ko gre za ukrepe, ki jih moramo še sprejeti. Nedvomno pa moramo sprejeti evropski pristop za boj proti tej novodobni kugi. To smo povdarili v tem tematskem dokumentu. Sami ste videli, kakšna je struktura dokumenta. V prvem delu govorimo o težavi, ki jo imamo zaradi pomankanja opredelitve, v drugem delu govorimo o zakonodaji na evropski ravni. V tretjem delu pa govorimo o tehničnih vidikih samega postopka, o zakonodajnem okviru in o tem, da je treba trge resnično odpreti. Dve konkretni priporočili, ki smo jo podali, sta po našem mnenju priporočili za kratek in srednji rok. No, zagotovo pa moramo storiti več za to, da bomo dolgoročno dosegli cilj, ki smo se ga zastavili, to pa je boj proti korupciji pri javnih naročilih. Hvala lepa, gospa Gabriel, za to predstavitev. Bili ste zelo jedrnati, jasni, natančni. Na nek način ste že predstavili težave, ki jih bomo morali razrešiti in ki se pojavljajo zaradi korupcije. Gospa Weiler je naslednja, ki bo predstavila svoj dokument in sicer evropska sredstva in uporabale teh strani organiziranega kriminala. Gospa Weiler. Gut. Äh, also, wir haben bei dem Thema. Dobro, torej, Ukvarjamo se s tem, kako organiziran kriminal zlorablja evropske sklade in tukaj obstajajo še večje težave, da bi našli podatke in informacije, kajti narava stvari je taka, da bi naj se skupaj seveda ostalo tajno. Pri te, tem pravu odajanja oziroma pri eh, javnih naročil imamo še to možnost, da se lahko tisti ponudniki, ki so bili zavrnjeni, pritožijo. Torej imamo neke vrste pritožbeno instanco in organ preverjanja podatkov. Pri strukturnih skladih, če gre res za organiziran kriminal in ne za preprosto goljofijo ali podkupovanje, k tem problemom pridruži še ta težava, da je vse zelo razdrobljeno in razdeljeno in da je podvrženo različnim pristojnostim in tudi različnim virom boja proti tem dejavnostim. Na začetku tega dokumenta sem skušala oblikovati neke vrste definicije, kajti uradne definicije na tem področju ni. Zato smo vse skupaj formulirali tako, da je organiziran kriminal oziroma organiz, mednarodno organizirana združba, neka organizirana struktura, ki sodeluje daljše obdobje časa, vsebuje vsaj dve osebi, ki delujeta skladno in ki uh, izvede določena kazniva dejanja, ki naj bi bila povezana s kaznjo, bodi si štirimi leti zapora ali čem drugim, glede na to pač, kako to predeljuje posamezna država članica. Prav tako pa naj bi bil namen to vrstnega dejanja to, da bi se iz projekta uh, izcimila določena finančna ali drugačna materialna korist verjetno vsi veste že, kateri so finančni interesi in finančni prihodki Evropske unije. Kljub temu sem jih naštela v tem dokumentu. Začela sem seveda z eh, torej, določenim zneskom, uh, sedaj z 1,1 odstotka se je znižal ta odstotek na nič cela 9 odstotkov, potem imamo uh, prihodke iz eh, kartelov, fuzijskih primerov oziroma primerov združitev, potem uh, tukaj uh, predstavlja veliko težavo tudi uh, trgovina oziroma ponarejanje um, cigaret in pa velik delež prihodkov teh organiziranih združb prihaja iz goljofi na področju DDV-ja. Skušala sem tudi ponazoriti, kako težko je um, razumeti porazdelitev pristojnosti in tudi uh, pregon, kajti še vedno nimamo enotnega evropskega sistema, imamo sicer direktivo o pranju denarja, imamo tudi sedaj predlog direktive o tem, kaj naj bi se storilo z zaseženim premoženjem, ampak načeloma vse te akte izvajajo uh, nacionalni organi pregona, ne pa Evropska unija. Preverjanje tega, kaj je organiziran kriminal in kje to vrstni primeri se pojavljajo. Torej, to preverjanje je težavno tudi zato, ker to do neke mere počnejo države članice, do neke mere pa organi Evropske unije. In ti imajo zelo raznolike vire. Tukaj si moramo biti posebno na jasnem, kaj ti organi Evropske unije seveda nimajo potrebnih človeških, pa tudi ne finančnih virov, da bi tukaj lahko opravili popolno delo. Videli smo, koliko uh, ljudi je vključenih v to področje v Italiji, tega si Evropska unija ne bi mogla privoščiti. Zato je odvisna od določenih organizacij, od določene pomoči in za, med to uh, Eh, pomoč seveda sodi tudi naš OLAF. Tudi Europol in Eurojust sta to vrstni organizacije, skratka to so vsekakor tri organizacije, ki so še posebej dejavne na tem področju in od katerih smo mi zelo odvisni, ko eh, torej potrebujemo določene analize. Še zlasti so tukaj pomembne analize OLAFA. Olaf je vsekakor zabeležil določene primere in eh, kmalo bo tudi objavil nove tovrstne primere in Olaf je, Olaf je ugotovil, da se je število tovrstnih primerov povečalo v, veliki števi, v velikem številu držav članic, tudi v moji. Političnih razlogov za to nisem omenjala, kajti vsaka politična skupina in vsaka politična usmeritev jih bo opredeljevala drugače, ampak vsekakor je ta povečana naklonjenost oziroma nagnjenost k goljufiji vsekakor povezana tudi s finančno krizo, ki je pravzaprav pomembna skoraj da v vsaki državi članici. In tiste goljofijske sile, ki obstajajo, goljofive sile, ki obstajajo v vsake države članici, so sedaj bile eh, še toliko bolj spodbujene, da postanejo aktivne na tem področju. Govorila sem že o Italiji, torej v Italiji je seveda zelo očitno in pade v oči, da se v veliki meri zlorabljajo evropski skladi, Menim, da se to dogaja tudi v nekaterih novih državah, v srednji in vzhodni Evropi, ampak eh, ne samodejno. Naprimer pri kmetijskem skladu vem, da to ne zadeva zgolj novih držav članic, temveč tudi Nemčijo, Bavarsko, torej celo vrsto drugih eh, držav, kjer smo včasih na meji tega, da vidimo ali gre za posameznika ali pa za organiziran kriminal, ki deluje v obliki neke združbe. Tako da je dokaj redko, da gre za neko združbo. Skratka, to zadeva zelo velike projekte, ki potekajo na področju infrastrukturnih okrepov, naprimer gradnje cest, eh, avtocest, čistilnih naprav, česarkoli pa že. In tukaj more komisija v prihodnje pri svojih preverjanjih morda upeljati tudi druge metode in instrumente, da bi ugotovila, ali se evropska sredstva um, ustrezno uporabljajo. V vsaki državi potekata dva ali trije veliki projekti, torej ni jih toliko, eh, ki bi nas vezali tako velika sredstva, tako da je treba dejansko se tem eh, projektom dodatno posvetiti že pri podelitvi eh, projekta, kot tudi pri njegovi izvedbi. Naštela sem nekaj primerov naprimer, projekt, ki v tej povezavi uh, je zelo zanimiv. V Italiji je to projekt Kapači, kdor se odeležuje naših sej, že bolj ali manj ve, zakaj gre. Torej, sama nisem bila odeležena, ko smo razpravljali o to vrstnih primerih, ampak to je vsekakor projekt, ki je deležen evropske podpore in spremlja ga finančni monitoring. in s tem se preverjajo finančni tokovi med bankami, torej iz bančnega računa. Kajti zelo pogosto je pri teh projektih upleteno tudi pranje denarja, zato si moramo zelo dobro te stvari predučiti in uh, mogoče bi bilo dobro, da še o rezultatih tega projekta spregovorimo, ko se bo nekoč iztekel tudi v našem odboru. Sedaj prehajam k sklepom. Torej, zahtevami, ki naj bi jih uh, predložil naš odbor glavnemu poročevalcu in tudi drugim odborom, ki jih ta zadeva oziroma to poročilo zadeva. Torej, kot prvo, preprečevanje. Naš vtis je, da uh, premalj se povdarja preventiva. Seveda to ni preprosto, to je naporno delo, zato so potrebni zelo izkušeni uradniki in strokovnjaki, ki že imajo določene izkušnje s tem, kje bi stvari lahko šle narobe. Torej, preventiva je vsekakor izjemno pomembna. Potem imenujem tukaj tudi nekaj, o čemer so pisali tudi drugi kolegi v svojih poročili, torej eh, govorim o evropskem tožilcu oziroma o evropskem pregonu, kajti ta razdrobljenost oziroma raznolikost v državah članicah, kdo kaj počne v Italiji, na Irskem, potem spet v Nemčiji in eh, Avstriji na drugi strani, eh, seveda vsega tega ne bomo mogli spremeniti, ampak mislim, da bi morali vsi prizadevati za to, da bi na evropski ravni saj imeli nek zavezujoč okvir, neko zavezujočo ureditev. Države članice bi potem morale storiti tudi več, eh, kar zadeva boj proti prevaram na področju DDV-ja, pa tudi bi morale biti bolj aktivne v boju proti tihotapljenju cigaretov, kajti vidimo veliko poročil in zapisov v časopisih in tudi v parlamentu vidimo, koliko eh, napora je potrebno za to, da bi vse delo nekako uskladili. Vse politične skupine v tem parlamentu se borijo proti svetu za neko razumno konsolidacijo proračuna. Ko pa govorimo o boju proti goljufijam na področju DDV-ja, če bi tukaj imeli učinkovito uh, Uh, učinkovit pristop, potem sploh ne bi imeli težav z učinkovito konsolidacijo našega proračuna. Potem pa bi morali znova tudi preveriti, kakšne sporazume imamo s tretjimi državami, naprimer z Lihtensteinom, z Švico. To, kar imamo z Švico, je že sprejeto, ampak menim, oziroma mislim, da Eh, sporazum z Liechtensteinom še ni potrjen, torej vse te stvari bi morali še enkrat preveriti. To so vse stvari, ki sem jih želela izpostaviti in zaenkrat bi se zahvalila vsem, tudi sekretarjat odbora, za res uh, obilo pomoči, ki sem je bila deležna. Muito obrigado, senhora Weiler, pela sua apresentação sobre corrupção. Hvala lepa, gospod Weiler. Hvala za vašo predstavitev korupcije in kako organiziran kriminal izkorišča sredstva Evropske unije. Povedali ste tudi, kako nujno potrebujemo nadzor nad eh, porabo sredstev v Evropski uniji. Omenili ste nekaj ukrepov, med drugim tudi OLAF. Lahko bi tudi prisluškovali telefonom in uporabili druge metode opazovanja, seveda pa moramo upoštevati načela demokracije ampak o tem bomo govorili na javni predstavitvi, ki jo bomo imeli ta teden. Mislim, da bo tudi gospod De Jong govoril o tem, kajti on se v odboru Libe okvarja s to temo. Preden dobi besedo gospod De Jong, bomo dali besedo še nekomu drugemu, da predstavi svoj tematski dokument. Gre za vprašanje sistematske korupcije v javni upravi držav članic in o morbitnih ukrepih, kako bi se proti temu borili. To je pripravil gospod Skila Kakis. Ker v efektu negativ dešta korupcija sistemika na Unijo Evropeje. In potem pasu imediatamente palavro nos. Besedo dajem kar tako je gospodu Skila Kakis. Izvolite. Hvala lepa gospod predsedujoči. Na začetku želim povedati to, da je težava pri korupciji ta, da je izjemno težko izmeriti. Ljudje imajo občutek, da korupcija v Evropi predstavlja velike težave. 75 odstotkov ljudi meni, da korupcija predstavlja velike težave v njihovi državi. Vendar dejanskih podatkov še nismo imeli. Organizacija Transparency International nam je že zagotovila dokazni material, ki pa si ga nismo dovolj natančno ogledali. Zato sem te podatke natančno preučil in v anketah ljudje pravijo, da so dejansko podkupili nekoga v javni upravi, v javnem sektorju. Ankete so na voljo za več let in za številne države, tako v Evropski uniji, kot tudi na mednarodni ravni. Če seštejemo gospodinstva, To pomeni, da je nekdo iz tistega gospodinstva podkupil nekoga v javnem sektorju, potem je rezultat naslednji. Vsaj 20 milijonov podkupnin na leto se zgodi v Evropski uniji. Bom še enkrat ponovil, kaj te številke ni preprosto kar tako razumeti. Gre za 20 milijonov malih podkopnin, kaj ti ne pokličeš, kaj, eh, kar pisarne in se pohvališ, ampak 20 milijonov podkopnin. Menimo sicer, da to ni mogoče, ampak to sem vam želel takoj na začetku povedati. To je minimum. To ljudje priznajo sami. Ne gre za to, kar menimo mi, da so storili, ampak oni sami to povedo. In to ne kar za podkupnine nasploh, ampak govorijo o specifičnih primerih. V gospodinstvih je približno 600 tisoč gospodinstv povedano, da so podkupili carinske organe to ponavljam, zato ker ima Evropska unija finančne interese na področju carin. Pretvarjamo se, da korupcije ni ali da je vsaj ni v takem obsegu. Številk ne poznamo in pogosto jih niti ne želimo poznati. Zakaj? Kaj ti, če številka poznamo, potem bi morali nekaj storiti v zvezi s tem. To je tisti problem pri številkah kakšna je posledica. Najprej to vpliva na finančne interese Evropske unije. In tudi to vam moram povedati. Namreč med sektori se pojavljajo velike razlike, velike razlike se pojavljajo tudi med državami. V nekaterih državah, v številnih sektorjih korupcije praktično ni, v številnih drugih državah pa je naprimer 30 odstotkov ljudi že imelo izkušnje s podkupninami v posameznem sektorju. Torej 30 odstotkov tistih, ki so dejansko že imeli stik s tem sektorjem. Zdravstveni sektor, naprimer javne bolnišnice, so podvržene visoke stopni korupcije v številnih državah članicah to je morda korupcija, morda ne, ampak gre za to, da bi zdravniki oziroma da zdravniki dobijo plačilo od vas za delo, ki bi ga tako ali tako morali opraviti. Ta pojav pa se pojavlja tudi v številnih drugih sektorjih. Kaj storiti, glede na to, da je toliko korupcije? Vprašanje je tudi, kako to vpliva na nas. Najprej povem, kako to vpliva na finančne interese Evropske unije. Sektori, za katere imamo odgovore, niso neposredno povezane z finančnimi interese Evropske unije, razen carin. Vendar, če vemo, da se korupcija v velikem obsegu pojavlja, naprimer v javnem sektorju, in če se finančna sredstva porabljajo v teh sektorjih in če se v teh sektorjih pojavlja tudi uporaba nacionalnih sredstev, potem vemo, da je obseg korupcije veliko večji. Kmetov, na primer, nihče še ni vprašal, ali so vključeni v to. Komisija tega vprašanja dejansko še ni preučila. vsaj ne z vidika posameznih ljudi. Ne vemo torej podrobnosti, vendar domnevamo lahko, da se pred našimi očmi dogaja veliko več, kot menimo sedaj. Kako učinkovito se države članice borijo proti korupciji? komisija priznava, da zaenkrat še ni mehanizma, ki bi spremljal in ocenjeval učinkovitost politik za boj proti korupciji na nacionalni ravni in ravni EU, na mednarodni ravni pa imamo samo Svet Evrope in organ Sveta Evrope, ki se imenuje Greko, ampak ta Greko ni posebej znan v državah članicah. OECD ima konvencijo za boj proti podkupninam uradnikov v mednarodnih transakcijah in priznavajo, da se aktivno izvajanje politike na tem področju izvaja v le štirih državah članicah, v dvanajstih državah članicah pa se konvencija ne izvaja ali pa zelo sporadično. Ne bom se spuščal v podrobnosti o tem, kako delujejo pravni instrumenti, kaj te pravne instrumente imamo tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Vendar pojavlja se naslednje vprašanje. Zanima me, kako se ti pravni instrumenti uporabljajo. Najprej si oglejmo, kako Evropska unija ščiti svoje finančne interese pred korupcijo, pred sistemsko korupcijo in pred tem, da bi se finančna sredstva izgubila v javnem sektorju. Naj vam predstavim primere Olafa. Nekdo, mislim, da je bil to gospod Tavares, je dejal, da je Olaf učinkovit. Prebral vam bom odgovor gospoda Šemete, komisarja, ki je odgovoren za to temo. Citiram. Od leta 2000 je bilo 281 od 647 primerov, ki jih je sprejel Olaf, opuščenih. Torej, skoraj polovica primerov je bilo opuščenih. V preostalih primerih je bila stopnja obsodbe nizka, približno 41 odstotkov. V Evropi imamo 20 milijonov podkupnin na leto in približno 150 primerov obsodb imamo strani Olofa in to v desetih letih. Lažje je zadeti na lotu, kot pa da bi vas obsodili. Tašna je torej realnost. kakšne urodje imajo na voljo. Razlike v pravnih okvirih v državah članicah povzročajo težave. Tukaj bom citiral dokument komisije. Zelo velike razlike v pravnih instrumentih med državami članicami EU pomenijo, da se finančni interesi ne zaščitijo dovolj direktor Olafa pa pravi, da že imajo več kot 1300 virov informacij in ne more si privoščiti iskati še dodatnih virov informacij. Olaf nima pravne podlage osebja in pristojnosti, da bi sami izvajali preiskave, če bi lahko, bi z veseljem, ampak zaenkrat pa ne more ne more niti pogledati na bančni račun nobene osebe, ki jo preiskujejo. Takšna je realnost Olafa. Olaf ne izvaja preiskav na lastno pobudo, preiskuje oziroma preučuje le podatke in informacije, ki jih prejmejo. Če si torej v svojem sektorju in si tiho, potem te Olaf ne bo preiskoval. Tako pač je. Nimajo dovolj osebja in nimajo niti pristojnosti, da bi to storili. Kaj ti, niti bančnega računa ne morejo odpreti. Samo ljudi lahko sprašujejo. Komisija sedaj resno dela na tem, da bi zadeve rešili, ampak smo še precej na začetku. Komisija je prvič pripravila poročilo o boju proti korupciji. V tem poročilu spremljajo ukrepe za boj proti korupciji v državah članicah. Prvič bo objavljeno leta 2013, na to pa vsaki dve leti. Komisija namerava junija pripraviti predlog za urad Evropskega javnega toživca, tako imenovani EPO. Prav tako bodo pripravili novo direktivo v zvezi z kazensko-pravnimi vprašanji in kazensko zakonodajo, prav tako pa bodo izvedli reformo Eurojusta leta 2013. Komisija je sprejela nekaj zelo pomembnih pobud. vendar menim, da bi jih moral parlament še spodbujati pri tem. Kaj pa počno države članice? Ne, kaj posebej veliko. Naj vam predstavim samo en primer, da razumete, zakaj sem rekel, da ne počnejo nič posebnega. Čelo v primerih podkupovanja tujih uradnikov, v številnih primerih to pomeni, da se podkupi tuje uradnike, ki so predstavniki vlad ene druge države članice. Tudi to se je že zgodilo. Odziv držav članic je bil zelo omejen. V eni državi članici kjer je prišlo do odziva. In to je nekaj posebnega, kajti v veliko držav članicah to ni nič posebne, posebnega. Čeprav so ljudje podpisali konvencijo proti podkupovanju uradnikov OECD in rezultati so bili sledeči. In to je zelo velika država. Tukaj citiram iz poročila OECD za leto 2005. Od leta 2005 do leta 2010 so kaznovali 69 posameznikov, 30 so jih kazensko obsodili, 35 pa jih je moralo plačati samo finančno kazen. In večina jih ni znanih javnosti. Od 30 obsojenih jih je 23 dobilo pogojno kazen in samo 4, 4 od 69 so dejansko končali v zaporu med pogojnimi kaznimi pa so bili štirje obsojeni za več 100 milijonov evrov in to je vključevalo tudi podkupnine tujih uradnikov, ki so predstavniki vlad drugih držav članic. Torej, Države članice imajo še veliko manevrskega prostora na tem področju in v nekaterih državah članicah je celoten sektor predmet korupcije in tudi politični sektor je vključen, pa tudi javni uslužbenci so vključeni v to. In države član, državljani težko storijo kaj proti temu pojavu v takšnih državah članicah. To je realnost številni si tega sploh ne želimo priznati. Na koncu želim podati še nekaj komentarjev in nekaj specifičnih predlogov. Konec 19. stoletja v ZDA je bilo tako imenovano progresivno gibanje oblikovali so močne zvezdne institucije, s katerimi so se borili proti korupciji, med drugim tudi FBI in IRS. Mislim, da bi v EU potrebovali nekaj mnogo močnejšega, kot je ta EPO, ta urad Evropskega javnega toživca. Mislim, da bi morali imeti bolj močen, bolj zvezen evropski organ za to, da bomo lahko prebili ta začarani krok sistemske korupcije. Ljudje, tako tisti, ki si želijo, da bi dobro izkoriščali njihova finančna sredstva, to so morda državljani na severu, pa tudi ljudje, ki so ujeti v te pasti korupcije na jugu, si želijo, oboje si želijo, da bi bili mi bolj uspešni. Sami pa si moramo za to dati dovolj orodij. Predolgo že govorim, ta tema mi je zelo pri srcu, vendar imam tudi nekaj specifičnih predlogov, ki jih lahko preberete. Vendar ne želim, da bi si zapomnili moje specifične predloge, ampak da si zapomnite to, da moramo preučiti nekaj, pred čimer smo si do sedaj zatiskali oči. Hvala. Hvala lepa, gospod Skilakakis. Za specifične predloge bomo imeli čas pri krugu vprašanj in odgovorov. Samo še nekaj. Dejal sem, da ima Olaf pomembne pristojnosti, vprašanje pa je, ali jih mm, koristno in uspešno uporablja. Sami ste trdili. V eni smeri bomo videli, kaj se bo izkazalo v razpravi, sedaj pa bomo se skupaj sklenili z predstavitvijo gospoda De Jonga, gre za korupcijo strani javnih podjetij, ki izkrivljajo konkurenco. Hvala. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto na začetku želim nekaj povedati. Glede dolžine mojega dokumenta, moj dokument je precej krajši. Razlog za to je, da sem se držal tistih omejitev, ki smo jih vsi dobili, potem pa sem ugotovil, da te omejitve vseeno niso tako stroge, kot sem mislil. Še veliko več materijala bi lahko dodal priporočila so precej dovršena v mojem dokumentu. Uvod in opis problema pa je prav gotovo zelo omejen. Hm, nič za to, gospod Skilehaki se je pravkar podal predstavitev in mislim, da boste veliko materijala, ki bi ga lahko sam vključil, našli v njegovem dokumentu konec dober, vse dobro. Mislim, da lahko združimo dejstva iz eh, dokumenta gospoda Skilakakisa z priporočili iz mojega dokumenta in dobili bomo popolno sliko. Dobro, če začnemo. Ta delovni dokument oziroma tematski dokument je prav tako nek odraz ugotovitev iz odbora za notranji trg. Takrat smo imeli mm, poročila na lastno pobudo. To je bilo še pred časom odbora Krim in razprava med koordinatorji je pokazala, da ima ta odbor prednost. Vendar to je zelo pomembno vprašanje tudi za notranji trg. Prav tako gre za to, da moramo zagotoviti enake možnosti za vse na notranjem trgu. Povezava tukaj je zelo močna. Če družbe podkupujejo tuje uradnike in se jih potem ne preganja, potem je ozračje v tej državi seveda mnogo bolj privlačno kot v drugih državah članicah. Vse skupaj je torej zelo povezano in države članice imajo veliko pristojnosti tukaj prav zaradi vidika notranjega trga. Želimo pa si seveda zagotoviti enake možnosti za vse. Drugi komentar je, če si ogledamo dokument gospe Gabriel o javnih naročilih, vidimo, da je tudi to povezano. Notranji trg je tesno povezan z javnimi naročili in z direktivo o javnih naročilih in to neposredno vpliva na naše delo. In tudi obratno. Mislim, da bi morali z odborom za notranji trg navezati tesnejše stike. Kar zadeva izvajanje Šokiran sem bil, ko sem prebral osmi, osmo poročilo organizacije Transparency International o izvajanju na tem področju. Tisto poročilo se ukvarja samo z podkopninami tujih uradnikov, ne s korupcijo nasploh. Konvencija na to temo je zelo preprosta, zelo osko usmerjena in tudi zelo pomembna. Dobili smo jo takrat, ko je bilo samo v ZDA kaznivo podkupovati tuje uradnike in družbe v ZDA so ustrajale pri tem, da ZDA podobne pobude spodbujajo tudi drugot po svetu, kajti tako bi ustvarjali enake pogoje za vse. In to se je zgodilo v konvenciji OECD. Izva, izhaja iz te konvencije tudi struktura izvrševanja. Vse skupaj lahko vodi celo do javnih priporočil. Mislim, da je neverjetno, da te konvencije do danes ni ratificiralo še pet držav članic. Pri izvrševanju omenjeno poročilo omenja 11 držav članic z manjšimi preiskavami, 7 držav članic z manjšimi preiskavami večjim primerjem in štiri z tremi ali več večjimi primeri. V nekaterih državah članicah pa primerov sploh ni bilo. Delno lahko to razložimo na sledeč način. Določene države članice imajo več podjetij ali družb z mednarodnimi povezavami kot druge. Če pa vzamem svojo državo, to je Nizozemska, na Nizozemskem imamo zelo slabe izkušnje z izvrševanjem konvencije OECD, obsod ni bilo in tudi preiskav je bilo zelo malo. Nizozemska pa gosti veliko multinacionalk. Tudi naš, naš davčni sistem je podobno usmerjen, usmerjen v to smer. Veliko imamo torej težav Težave pa so tudi zaradi tega, ker javni tožilec nima dovolj sredstev, nima dovolj usposobljenega osebja. Primeri korupcije so vedno zelo zapleteni in javni tožilec ima tukaj vedno velike težave. Dokazni material je namreč zelo težko pridobiti, če pa govorimo o korupciji na mednarodni ravni, je pa vse skupaj še toliko težje. Ampak Ker govorimo o skupnem trgu, mislim, da tega ne bi smeli preprosto pustiti ob strani. Zato bi morali zagotoviti enake pogoje za vse, začenši s tem, da vse države članice ratificirajo vse dokumente na tem področju, vključno s konvencijo OECD. Vsi moramo biti na isti osnovi pri tem. To je osnova. In kar zadeva izvrševanje, države članice bi morale spregovoriti o tem, kako izvajajo, izvršujejo te konvencije. Zelo veliko je razlik pri izvajanju, kako sem dejal, nizozemska na tem področju ni uspešna, Združeno kraljestvo pa temu vprašanju namenja sedaj več sredstev. Mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi ti dve državi sedli za isto mizo in se pogovorili o tem, kakšno strokovno znanje je potrebno in kako agencije delujejo, kako se lahko naučimo kaj drugo drugega in ali bi se bilo mogoče dogovoriti o minimalni višini sredstev, ki jih porabimo na tem področju. Kaj ti v nasprotnem primeru bomo še naprej priča razlikam pri izvrševanju v državah članicah. Vesel sem, da se mm, države članice strinjajo, da potrebujemo smernice in mislim, da bi morali uporabiti to omrežje stičnih točk ali povezav, ki že obstaja. Kajti vsaka država članica je morala imenovati točko za stik za boj proti korupciji in v uradu javnega toživca se običajno najdejo ljudje, ki delajo pri tej stični točki. Zato mislim, da bi lahko tukaj storili več. Zdi se mi, da je to mm, nek, neka možnost, ki je še ne izkoriščamo. Omrežje stičnih točk bi morali izkoristiti za to in pripraviti bi morali tudi smernice za države članice. Pojavlja se še več mm, pravnih vprašanj. Mislim, da bi tukaj komisija lahko prevzela vodilno vlogo. Najprej gre za kazensko odgovornost pravnih oseb. Mislim, da vse države članice nimajo tukaj enakih predpisov. To je zelo pomembno, kajti če lahko preganjamo samo fizične osebe, potem to zelo omeji mm, delo ustreznih organov. Drugi problem je odgovornost starševske družbe do hčerinskih družb. Videli smo, kaj se je zgodilo v polskem primeru. Podružnice Filipsa sedežem na nizozemskem, so bile obsojene podkupovanja bolnišničnega osebja, to je torej javni uslužbenec, in nizozemska ni ukrepala proti Philipsu, kaj ti dejali so, da Philips ne more biti odgovoren za svoje hčerinske družbe. Mislim, da je tukaj veliko pravne negotovosti, tega še nismo pojasnili in če ne bomo tega pojasnili, bo izvrševanje zelo zahtevno in težko. In še tretje vprašanje, to je zelo znano vprašanje za vse, ki poznamo konvencijo OECD. Gre za tako imenovane facilitation payments, to so omogočevalna plačila. Kaj je mišljeno s tem? Če blago stoji v pristanišču in če je treba plačati nekaj malega, zato da se s tistim blagom ravna tako, kot je treba, potem se to obravnava kot to vrstno plačilo. Definicija tukaj je vedno zelo ohlapna in v splošnem se mi zdi, da če govorimo z državami članicami ali nevladnimi organizacijami, se vsi želijo rešiti teh omogočevalnih plačil ali pa dobiti jasno definicijo, kajti vsi želimo vedeti, kaj je podkupovanje, kaj pa je izvajanje tovrstnih plačil. Mislim, da bi komisija lahko tukaj prevzela pobude za predloge, zato da bi pojasnili pravno stanje in tudi svet in parlament bi morala sodelovati pri tem. Lani smo imeli zelo ploden dialog z komisarko Malmstromovo in isto misleči poslanci smo ji predstavili uh, načrt za ukrepanje proti korupciji. Komisarka je bila zelo pozitivna do našega predloga in še naprej nimamo enakega mnenja o pristopu. Komisija si želi pripraviti podrobno poročilo naslednje leto, vendar to pomeni, da do naslednjega leta ne bo zakonodajnih predlogov strani komisije na to temo. To pa pomeni, da bomo izgubili nekaj časa in če. Naprimer, pogledamo javno naročilo, mislim, da bi lahko usporedno pripravili predloge za boljše izvrševanje zakonodaje proti korupciji. Omenil sem že tri področja, kjer bi potrebovali pojasnitve. Mislim, da ni razloga za to, da bi tukaj odlašali. Komisija bi morala prej predstaviti zakonodajne predloge. Mislim pa, da bi tudi mi lahko izboljšali delovne metode v Evropskem parlamentu. Vsako leto dobivamo poročila iz OECD, od Greka, od Sveta Evrope in teh poročil ne obravnavamo na strukturiran način. Mislim pa, da si ta poročila zaslužijo, da razpravljamo o njih. Ta poročila opisujejo stanje v posameznih državah članicah in vsaj priporočila OECD in Greka so podana tudi ob soglasju držav članic. Mislim torej, če bi ta material izkoristili za podlago za svoje delo, mislim, da bi lahko imeli boljšo razpravo, sploh če upoštevamo še poročilo komisije. Tukaj bom počasi končal, priporočila mm, govorijo sama zase. To je vse, hvala. Mr. De Jong, Um. Hvala lepa, gospod De Jong. Slišali smo, kaj se dogaja na področju javnih naročil, evropskih skladov, enakopravnih pogojev delovanja oziroma pomankanja let teh pri zasebnih podjetjih. Vsi štirje tematski dokumenti so med seboj dobro povezani, se dopolnjujejo, sedaj imamo na voljo celostno sliko, ki nam bo omogočila tudi dobro razpravo. Na voljo imamo priporočila, ki smo jih posredovali institucijam. Začenjamo s prvim krogom vprašanj in odgovorov, najprej koordinatorji, potem posamezni poslanci in poslanke, na koncu še komisija. Z nami je, če se ne moti, tudi predstavnik sveta. Ne, samo komisija. Dobro. Priporočila so bila podana komisiji. Seveda bomo tudi svet obvestili o tem, da je treba ratificirati konvencije proti korupcije Združenih narodov in OECD-ja. Več avtorjev tematskih dokumentov je omenilo te konvencije, vključene bodo tudi v končno poročilo. Komisija pa je tista, ki nam lahko pove, kakšne možnosti ima Evropa kot pravni subjekt ali lahko podpiše mednarodne konvencije, ali obstaja kakšna možnost, da se Evropska unija pridruži konvencijam proti korupciji. Začenjamo z razpravo. Najprej koordinatorji v običajnem vrstnem redu. Najprej gospa Matjo. Gospa Matjo iz ELS-a. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rada čestitala vsem štirim avtorjem teh tematskih dokumentov. Hvala lepa za delo, ki ste ga opravili. To je bilo obsežno delo. Mislim, da ste nam vsi štirje osvetlili sliko na področjih, ki ste jih obravnavali. Zelo vesela sem, da so ti tematski dokumenti podlaga za poročilo, ki ga bomo pripravili v okviru našega odbora. V teh štirih dokumentih, kot rečeno, najdemo kar nekaj zelo zanimivih informacij, kar nekaj usmeritev, kako se boriti proti korupciji. V vseh štirih lahko preberemo, da ni na voljo konkretnih podatkov v zvezi s tem, kolikšno škodo korupcija povzroči v Evropski uniji. Gospa Gabriel je kar nekaj besed namenila tudi temu, da nažalost države članice slabo prenašajo direktive v nacionalno zakonodajo. Nekatere direktive segajo celo nazaj v leto 2004, tako da bi države članice dejansko lahko storile nekoliko več. Ne vem, ali so države članice, ki tega še niso storile, tu danes zastopane, ampak vseeno se mi zdi, da bi države lahko storile več, če bi prenesle to zakonodajo v nacionalno zakonodajo, bi se lahko bolj uspešno borili proti korupciji, ker bi imeli na voljo instrumente, ki bi nam omogočili tudi bolj uspešen boj proti temu pojavu. Zato bi res morali pohiteti s prenašanjem evropske zakonodaje v nacionalno zakonodajo. Potem je tu še podpis konvencij in sporazumov OECD-ja. Vsi štirje avtori so danes spregovorili o tem. Mislim, da smo v Evropi slabi učenci, kar zadeva to področje. Mi kot poslanci bi lahko morda ustrajali na ravni držav članic, da podpišajo vse te sporazume iz OECD-ja. Nekoliko bomo še počakali na predlog komisije o tem, da se vzpostavi tudi Evropski tožilski urad. V parlamentu smo se o tem že precej pogovarjali tudi znotraj posameznih političnih skupin. Bomo videli, kakšen bo na koncu predlog komisije. Sama sem res polna upanja, z nestrpnostjo že pričakujem ta predlog. Mislim, da bo tudi pravna osebnost Evropske unije imela določen vpliv v boju proti korupciji, lažje bomo zaščitili finančne interese Evropske unije in tako naprej. Tudi gospod Skila Kakis je pripravil dobro poročilo o Olafu. Kot vidim, je prišlo do zelo majhnega števila obsodb znotraj Olafa. Olaf opravlja ogromno dela, veliko preiskuje, poizveduje. Sklepam, da bi lahko Olaf storil še veliko več. Moram reči, da sem nekoliko razočarana nad tem, kako malo konkretnih rezultatov na koncu doseže morda se bomo o tem pogovarjali kdaj drugič v drugem kontekstu, ampak rezultati, ki jih Olaf dosega, so po mojem mnenju razočaranje. Še enkrat čestitke vsem štirim avtorjem. Na koncu naj povem še to, da bi morali resnično poskrbeti za boljše usposabljanje policistov. Trenutno se pogovarjamo o tem, ali naj ohranimo cepol ali ne. Na podlagi razprav se mi zdi, da bi združevanje med cepolom in Europolom neopravičeno. Zato se mi zdi, da bi morali podpreti Cepol kot organizacijo. Cepol je tisti, ki zagotavlja usposabljanje policistov, zagotoviti mora še boljše usposabljanje tako policistov kot tudi sodnikov. Glede na to, kako malo obsodb je sprejetih po zaključku preiskav OLAF-ov se mi zdi, da bi morali tudi vsi, ki delujejo na področju pravosodja, biti bolje usposobljeni. Se pravi, CEPOL bi moral imeti na voljo več sredstev. Vendar je to še vedno vprašanje, s katerim se okvarjamo. Hvala. Hvala, gospa Matju. Sedaj pa skupina socialistov in demokratov, gospa Fajon. Hvala lepa, predsedujoči, in tudi v mojem imenu um, iskrene čestitke vsem štirim kolegom za dobro upravljeno delo. Mislim, da je um, dobra podlaga za našo razpravo in pa predvsem pričakujem, da bo naš poročevalec um, Jakolino preučil zelo podrobno vse te tematske papirje in jih tudi upošteval pri pripravi svojega umestnega in pa končnega poročila. Dejstvo je, kar um, spoznavamo ob poslušanju vseh teh ugotovitev, da smo dejansko zelo neuspešni na ravni Evropske unije v boju proti korupciji. In tudi podatki so zelo zgovorni, da um, na leto iz evropske blagajne izgubimo več kot dve milijardi evrov na račun korupcije in organiziranega kriminala. Zdaj, kaj je korupcija? Jaz si tu postavljam vprašanje, ali imamo neko definicijo korupcije, ali se lahko sploh pogovarjamo o tem, kako meriti korupcijo. Korupcija sta dve strani, ki sta obe v bistvu upleteni in odgovorni, ena daje, druga prejema. Ampak ali lahko razvijemo neko skupno definicijo korupcije, proti kateri se lahko borimo? Imamo ogromno nekih študij, ki nam dokazujejo probleme eh, na vseh ravnih korupcije, ampak naš spopad proti fenomenu je morda že iz samega dejstva, da ga ne zmoremo meriti neučinkovit. Zdaj, kaj lahko naredimo um, v okviru našega odbora, kakšna so lahko naša priporočila? Um, jaz mislim, da je zelo pomembno, da um, skušamo razviti neke strukture, ki bi na eni strani pomagale v sodnih postopkih, v sodnih obsodbah tistih, ki so upleteni v korupcijo. Uh, v državah članicah posebej tam kjer je posredna ali neposredna povezava z organiziranim kriminalom. Zdaj, prevare so na področju DDV-ja, velik del prihodkov je posredno povedan, povezan z DDV-jem in to je velik problem, s katerim se moramo spopasti in kjer zgubimo veliko denarja. Kakšno je sodelovanje med državami članicami? Danes govorimo bolj ali manj o dvostranskem sodelovanju kaj pa večstransko sodelovanje sodelovanje z institucijami slišimo da olaf kakšna je učinkovitost olafa pa tudi potem ko olaf že naredi neko poročilo kakšna je odzivnost naših držav članic na to poročilo in kakšen je naš monitoring nad tem oziroma preglednostjo nad tem kaj dejansko so kritike priporočila in kako jih v praksi potem uresničujemo. Mrzeti moramo resnično tesnejše sodelovanje in tu se pridružujem tudi moji predhodnici, um, kolegici Matijo, ki je omenila um, delo Cepola in Europola. Tudi jaz se strinjam s tem, da teh institucij ne bi smeli združevati. Europol tudi dnevno oziroma mesečno dobiva vedno več nekih novih zadolžitev in bi um, to verjetno zelo obremenilo delo institucij. Um, predvsem pa moramo narediti več na urjenju um, policistov, strokovnjakov, vseh, ki se ukvarjajo v borbi um, proti korupciji. Zdaj omenjeno je bilo tudi delo um, Evropskega toživstva oziroma vzpostavitev Urada Evropskega toživstva. Jaz mislim, večkrat smo že o tem govorili v tem odboru, da je to ideja, o kateri moramo resno razmisliti, resno razmisliti kot o institutu, ki bi na neki evropski ravni um, bil pomemben korak v boju proti um, finančnim oziroma nepravilnosti na ravni Evropske unije, ampak eh, moramo zagotoviti, da te um, njegove prihodne naloge dejansko vključuje zaščito finančnih evropskih interesov, finančnih interesov Evropske unije in se um, borijo proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu. Tako da um, še enkrat bi se zahvalila vsem štirim kolegom. Jaz sem Mislim, da imamo dobro podlago za naše delo, moramo biti pa predvsem še bolj konkretni. Imamo veliko analiz, veliko ocen, veliko študij. V sredo imamo tudi um, okroglo mizo na temo korupcije v naših državah, članicah Evropske unije, na katero ste vljudno vabljeni. In mislim, da je to problem, od katerega naši državljanke in državljani pričakujejo, da bomo um, dejansko sprejeli neke konkretne smernice in naše vlade nekako pritisnili obrob da ukrepajo. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospa Fajon. Nisem vas prekinil, čeprav ste bili daljši od dveh minut. Sicer vas ni veliko prosilo za besedo, ampak če se res želite oglasiti, potem dvignite roko. Predvsej časa imamo še na voljo, ampak če se boste vsi naenkrat oglasili, potem bom težko organiziral razpravo. Sedaj pa koordinator iz skupine ALDE, kolega Bill Newton, dan izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ti štirje tematski dokumenti so res odlični, izvrstni so. Sam sem poglobljeno obravnaval poročilo Skalakakis skupaj s kolegi. V tem dokumentu najdemo ogromno številk statističnih podatkov priporočil. Upam, da bomo v končnem poročilu upoštevali vsa ta priporočila, ki smo jih slišali strani kolegov. Namreč gre za dokaj odločna priporočila, ki bodo vplivala tudi na javnost, na tisk, na države članice, tudi na komisijo. To so res izvrstni dokumenti, tako da bi se kar strinjal s tem, kar je rekla Tanja. Gospoda Jakolina sicer ni v dvorani, ampak upam, da bo on upošteval vse to, kar je zapisano v teh poročilih naša predsednica danes ni z nami na tem zasedanju. Rekla je, da zaradi tega, ker mora biti prisotna na sojenju, na katerem se obravnava vprašanje možne povezave podjetja njenega očeta z mafijo. Nažalost je torej danes ni z nami. Vidim, gospod predsedujoči, da me že grdo gledate, zato bom pohitev, da izkoristim svoje dve minuti. Gospa Gabriel, lahko pojasnite ta koncept rdeče zastave. Sam sem nogometni navdušenec in imam v mislih bolj pojem rdečega kartona. Zanima me, kako bi deloval sistem teh rdečih zastavic. Gospa Weiler, zanimivo je, da je vaš dokument obravnaval tudi vprašanje, kako organizirane kriminalne združbe uporabljajo ta sredstva. Zanima me, imate kakšne bolj konkretne informacije v zvezi s tem, kam gre ta denar? Na zadnjem zasedanju odbora Krim smo slišali tudi nekaj poročil, kam gre denar iz konteksta pranja denarja. Zanima me, če imate kakšne dodatne informacije v zvezi s tem. Gospod De Jong, tudi vaše poročilo je izvrstno. Hvala lepa za prijazne besede v Združenem kraljestvu, ko ste pravzaprav grdo oklofutali svojo državo. Britanska konzervativna stranka in ministerski predsednik Cameron zahtevata, da se umaknemo iz pravosodnega sodelovanja na ravni Evropske unije. Mislim, da je to res neumna zamisel, zato se je treba proti temu boriti. Mislim, da je to res zelo neumen predlog za prihodne delovanje. Hvala. No other... Nihče drug ne prosi za besedo v tem trenutku, zato bom tudi sam dodal vprašanje za gospod Weiler. kar nekaj obtož pleti na račun evropskih sredstev, kako se evropska sredstva uporabljajo za financiranje političnih strank na ravni držav članic. Lahko to potrdite? Je to realnost, s katero se moramo soočiti in se tega problema lotiti? Ali se res financira tudi sprejemanje evropske zakonodaje na, Evrop na nacionalni ravni, ali se uporablja ta sredstva tudi za kazenske preiskave. To so obtožbe, ki se stalno ponavljajo, ki jih slišajmo v povezavi z različnimi državami v Evropski uniji. To je osebno vprašanje, ki ga imam. Nihče drug ne prosi za besedo v tem trenutku, čeprav vidim, Tako da predlagam, da damo besedo najprej predstavnikom komisije, gospa Stefanos. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, da ste komisiji dali priložnost, da se oglasi v tej izjemno zanimivi razpravi. Sem Raluka Štefanuk, ukvarjam se s politiko za boj proti korupciji v generalnem direktoratu za notranje zadeve, sem iz enote za boje proti organiziranemu kriminalu, z mano je tudi gospa Izabel Perignon, ki je namestnica vodje te enote. Najprej hvala lepa odboru Krim, ker se je osredotočil na vprašanje korupcije. Kot veste, je politika z področja boja proti korupcije za komisijo prednostna naloga. Moram reči, da so ti tematski dokumenti, zelo zanimivi. Poleg tega nam pomagajo pri opravljanju dela znotraj komisije. V odboru Krim smo že imeli priložnost predstaviti naš predlog za evropski sistem za poročanje o boju proti korupciji. Šlo bo za sistematično ocenjevanje tega, kako se države članice borijo proti korupciji. Vsake dve leti bomo objavili takšno poročilo. Nekje sredi prihodnjega leta bo objavljeno prvo poročilo, verjetno bo sprejeto še pred poletnimi počitnicami prihodne leto. Mi se nameravamo sredotočiti v teh poročilih predvsem na to, kakšen vpliv ima politika proti korupciji na nacionalni ravni vidimo, kakšne rezultate so države članice že dosegle v kontekstu te politike. Komisija je bila pozvana, da pripravi dodatne zakonodajne akte. Komisija je tudi lani objavila sporočilo o boju proti korupciji, v katerem je zapisala, da se želi osredotočiti bolj na samo izvajanje zakonodajnih aktov, kot veste, imamo na voljo več mednarodnih konvencij, evropska zakonodaja je na tem področju žal še omejena. Zakonodaja v državah članicah je večinoma že prenešena, obstajajo žal tudi izjeme, osredotočili pa se bomo v teh poročilih na izvajanje in na končni rezultat. V sklepnem poročilu pa bo komisija obravnavala tako pozitivne kot negativne prakse. Želimo namreč izkoristiti pripravo tega poročila kot neke vrste medsebojno učenje. V splošnem delu poročila se bomo vsake dve leti torej osredotočili na specifično tematiko, ki je povezana z prečnimi temami, ki jih obravnava Evropske unija. V prvem poročilu se bomo ukvarjali z korupcijo v kontekstu javnih naročil. V drugem delu poročila pa se bomo ukvarjali s posameznimi državami članicami in ocenami letih. Vsako državo članico bomo ocenili. Pogledali bomo, kje se še pojavljajo odprta vprašanja, obravnavali jih bomo s pozitivne in negativne plati. Ne bomo se spuščali v podrobnosti v vsaki državi članici. Že prej ste upravičeno rekli, da obstajajo precejšnje razlike glede same narave korupcije in obsežnosti korupcije na nacionalni ravni. Pri javnih naročilih lahko povem, da smo zelo zadovoljni, da ste pripravili koristen tematski dokument, kot rečeno v prvem poročilu, ki ga bomo objavili prihodne leto, se bomo ukvarjali ravno s to tematiko. S prečnimi in specifičnimi priporočili se bomo ukvarjali v tem poročilu. Verjetno veste, da je komisija predlagala, da se opravi pregled okvira z področja javnih naročil na evropski ravni, tudi revizijo direktive o javnih naročilih želimo opraviti enako velja za direktivo o javnih službah in direktivo o koncesijskih pogodbah. Pripravili smo tudi več predlogov za določbe, s katerimi bi se borili proti korupciji v kontekstu javnih naročil. Direktiva o javnih naročilih prvič vsebuje tudi opredelitev pojma konflikt interesov. To je zelo pomembno področje, na katerega smo se morali osredotočiti zlasti v okviru javnih naročil. Predlagali smo tudi zelo daljnosežen sklop določb, ki se nanašajo na upravljanje. V tem kontekstu najdete določbe, ki se ukvarjajo s pregledom, tudi to se omenja v tematskem dokumentu. Potem pa so tu še vprašanja, ki so vezana na sistem rdečih zastav, to je neke vrste alarmni sistem, na podlagi katerega lahko vsaka država članica na centraliziran način preveri preko kazalnikov, ali gre pri posameznih fazah javnega naročanja morda za kakšne težave ali je šlo kaj narobe. Komisija je predlagala revizijo direktiv tudi z tega področja, poleg tega pa smo pripravili več pomembnih določb v zvezi s centralizacijo podatkov, ki se vežejo na konflikt interesov in na korupcijske primere v javnih naročilih. Želimo imeti večji pregled nad temi podatki. Veselimo se že nadaljnih razprav v postopku sprejemanja teh zakonodajnih aktov tudi v Evropskem parlamentu. Komisija bo seveda skrbno spremljala razpravo in predlagala določbe v zvezi s konfliktom interesov in ostalimi pomembnimi vprašanji. Glede zadev, ki ste jih sami izpostavili v razpravi, naj povem, da so ta vprašanja tudi v samem jedru dela, ki ga upravlja komisija. Mi se ukvarjamo tudi z naprimer, učinkovitostjo javnih tožilcev, zaščito whistleblowerjev z povezavami med korupcijo in organiziranim kriminalom. To je verjetno bolj značilno za nekatere države, nekoliko manj za druge države. V vseh tematskih dokumentih omenjate tudi sistem spremljanja na evropski ali mednarodni ravni, V svojem poročilu želimo seveda oceniti tudi priporočila, ki so bila podana v zvezi z mehanizmom za spremljanje. Še posebej nas zanima jo Evropska konven oziroma konvencija Združenih narodov proti korupciji, Greko in mehanizem za spremljanje na evropski ravni v okviru OECD-ja. Vse to bomo skrbno pregledali. Želimo si, da nov mehanizem ne bi podvajal že obstoječih mehanizmov, da se ne bi stvari prekrivale, da ne bi še enkrat opravljali ocen, ki so že opravljene v kontekstu preomenjenih mehanizmov. Zanima nas, kje se morda priporočila niso dovolj dosledno izvajala oziroma se sploh niso izvajala. Ta priporočila bi potem radi bolj poudarili in uporabili tudi poročilo za boj proti korupciji, zato da se izvede večji pritisk na tem področju, da se zagotovi boljše izvajanje teh priporočil korupcija v zasebnem sektorju, tudi s tem se ukvarjamo v protikorupcijskem svežnju, ki ga je komisija sprejela lani. Najdete tudi drugo izvedbeno poročilo o okvirnem sklepu, ki se nanaša na boj proti korupciji v zasebnem sektorju. Moram reči, da okvirni sklep ni prenešen tako učinkovito, kot smo si želeli. Ugotavljamo, da je kar nekaj določb problematičnih za prenos na ravni držav članic, na primer odgovornost pravnih oseb, to je področje, kjer bi lahko storili veliko več. Že prej sem omenila, da namerava komisija v tem poročilu dati večji povdarek obstoječi zakonodaj na nacionalni ali evropski ravni ali pa celo na mednarodni ravni. Na koncu pa bi se vam res še enkrat rada zahvalila za priložnost. Hvala, da smo danes lahko prisotni na tej razpravi. Lahko vam zagotovim, da bo komisija z vami sodelovala na zelo odprt način. Lahko vam pomagamo tudi pri nadaljni obravnavi teh tematskih poročil in pri nagradni dela, ki ste ga že opravili v tem kontekstu. Komisija je res pripravljena z vami tesno sodelovati tudi pri nadaljem razvijanju vseh teh vprašanj. Namreč naš skupni cilj je, da zagotovimo čim boljšo politiko za boj proti korupciji na Evropski ravni. Hvala. Hvala lepa, gospa Štefanuk. Hvala tudi za ta prispevek. Hvala lepa, da ste rekli, da je tudi Evropska unija tista, ki je podpisala konvencije v boju proti korupciji OECD-ja Ingrid. Smo polnopravna članica konvencije Združenih narodov, ne pa OECD-ja. Hvala še za to pojasnilo. Če boste, prosim, ostali do konca tega zasedanja, morda bi naši avtori želeli še kakšno dodatno pojasnilo. Avtori ima do sedaj priložnost, da se odzovejo na te pripombe vsak pet minut, če se strinjate. Potem bomo lahko slišali še kakšen dodaten komentar. Najprej gospa Gabriel. Hvala, gospod predsedujoči. Bom skušala biti kratka. Občutek imam namreč, da je komisija ravno kar podala večji del odgovora namesto mene, gospod Newton Dan je vprašal, kako deluje sistem rdečih zastav. Gre za konkretne ukrepe, ki jih je komisija sprejela že leta 2011. Namreč na voljo imamo Evropski mehanizem za boj proti korupciji. V tem kontekstu bi morali najti ustrezne rešitve, zato da najdemo skupno opredelitev pojma korupcije, da določimo skupne kazalnike, na podlagi katerih bomo merili korupcijo, kar zadeva te rdeče zastavice. Gre za to, da se izpostavi tiste projekte, kjer se pojavlja sum korupcije, projekte, kjer prihaja do izgube evropskih sredstev. In dogovoriti se moramo predvsem o teh skupnih kazalnikih na nacionalni ravni, na evropski ravni prav tako. Evropska komisija je tista, ki je predlagala ta sistem za spremljanje. Uh, V svojem tematskem dokumentu pa sem predlagala, da bi Evropski parlament imel možnost od, od blizu spremljati, kako se bo ta sistem razvijal v prihodnje. Zanimajo nas predvsem prvi rezultati, ki naj bi dosegli nekje leta 2013. Zanima nas, kaj lahko še storimo do konca letošnjega leta, kaj lahko storimo kot odbor še v prihodnjem letu. Mi se bomo seveda s tem ukvarjali. Na voljo imamo več informacij strani držav članic in zdi se mi, da bi naš odbor lahko res pozitivno prispeval k oblikovanju tega sistema in k nadaljemu spremljanju delovanja letega. Hvala vsem kolegicam in kolegom za zahvalo, hvala za vse pripombe. Mislim, da se lahko z veliko večino strinjam. Jasno ste pokazali, kaj vse je postavljeno na kocko, s čim vse se ukvarjamo v našem odboru. Hvala lepa tudi koordinatorici ILS e gospe Matjo, ki je rekla, da bi morali ustrajati vsaj na tem, da države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo tisto, kar že obstaja. Najprej treba prenesti tisto, kar imamo že na voljo, šele zatem lahko sprejemamo nove zakonodajne akte in podajamo nove predloge. Hvala tudi gospe Fajon ker je natančno izpostavila vse v zvezi s sodelovanjem med državami članicami. Seveda, še vedno imamo velike težave s tem, kako zagotoviti boljše sodelovanje med državami članicami, kako zagotoviti boljše posredovanje informacij, kako zagotoviti večstransko sodelovanje. Tudi v tematskem dokumentu se s tem ukvarjam, ukvarjam pa se tudi spremljanjem samega izvajanja priporočil, ki jih poda bodi si OLAF, bodi si kakšna druga institucija. Vprašanje je tudi, kakšne so potem pristojnosti Evropske komisije, sodišče Evropske skupnosti in kasneje, če bo izpo, vzpostavljen tudi Evropskega komisija tožilstva. Hvala lepo sem za pripombe. Eh, Hvala, gospa Gabriel. Gospa Vajler, izvolite. Ja, Hvala, gospod predsedajoči. Preden pridem do dveh vprašanj, ki ste mi bili zastavljeni, bi sekretarjat odbora opomnila na tematski dokument parlamentarne znanstvene službe na temo tveganje korupcije in uh, prevar pri oddaji koncesijskih uh, pogodb. To je bilo pripravljeno za potrebe odbora za notranji trg in glede na to, da zdaj govorimo o teh uh, poročilih in direktivah, je ta dokument zelo relevanten in um, ne, tukaj ta dokument govori tudi o nevarnosti korupcije. Torej, to je dokument, ki ga je pripravil, pripravila norveška znanstvenica za Evropski parlament in je v veliko veliko korist. Z gospodom De Jongom uh, sodelujeva tudi odbor za notranji trg, zato veva, vema oba, zakaj govorimo o tem dokumentu. Zdaj pa odgovorim na dva vprašanja. Torej, uh, gospod Dan, kje ostane denar? Uh, seveda izhajam iz tega, da ne le v Italiji, ampak tudi na računih bank in na računih organiziranih kriminalnih združb. Potem me je vprašal gospod Tavarež, uh, katere so izhodiščne točke za domnevo, da denar iz korupcije se steka tudi v politiko. Prepričana sem, da še zlasti na področju podkupovanja vsekakor eh, se steka denar v politiko in to na vseh ravneh, v občinah, tako kot tudi na višjih ravneh v odboru za nadzor na, eh, nad proračunom govorimo o nekem domnevnem primeru, ampak to ni organiziran kriminal. To so po mojem vedenju eh, posamezni primeri iskanja določenih prednosti. Tudi z politično skupino SND se še nismo dokončno pogovorili o tem, namreč eh, dobro bi bilo po mojem mnenju, izvesti določeno raziskavo ali tematsko obravnavo podkupovanja v političnem prostoru, pri političnih strankah in tako naprej. Morda ne na zadnje v okviru našega odbora, ne vem, ali bi bilo to izvedljivo, ampak vsekakor je to povezano tudi s podkupovanjem. Podkupovanje ni nekaj, kar vidimo le v Italiji, ampak v velikih, veliko državah Evropske unije. Eh, tudi vemo o primerjih poskušanja podkopovanja evropskih poslancev. Vsi to poznamo, če tega nismo izkusili sami, pa vemo za take primere. Torej, eh, zaščititi moramo državo, pa tudi politike in eh, tudi moramo eh, jih okrepiti in če se kaj zgodi, je treba biti tukaj pregleden in tudi kaznovati odgovorne. Torej, vključujem in zauzemam se tudi za kaznovanje. In uh, še nekaj bi prosila za pojasnilo. Namreč rekli ste, da bodo ti tematski dokumenti prevedeni. Zdaj pa sem slišala, da teh prevodov ne bo. Če bodo prevedeni, bi bilo seveda odlično, kajti potem bi jaz z vsemi temami, ki smo jih danes popovdne obravnavali, v Nemčiji doma torej lahko veliko storili. To bi lahko pripomogli k veliko večji ozaveščenosti in tudi k večji senzibilnosti za to temo. Gospa Gabriel, morda bi bila možnost tudi to da bi predsednik in sekretarjat odbora se povezal tudi um, z imkom, kajti tam se pogovarjamo 18.12. o poročilu Tarabela o uh, sistemu javnega naročanja. Torej, če bi menili, da bi morali v to poročilo vključiti še kakšno vodno izjavo, za katero bi bili vsi tukaj, torej vse politične skupine, da bi torej v kateri od, katerega od sklopov tega poročila vključili še vidik korupcije, potem bi morda morali ukrepati zdaj in tukaj bi se lahko naš odbor, posebni odbor, povezal z odborom IMKO. Pa še nekaj. Najkasneje jeseni naslednjega leta bo v Nemčiji prišlo do spremembe in gotovo bo v Nemčiji prišlo do podpisa direktive boj, eh, o boju proti korupciji. Hvala lepa za te dobre novice, pravi gospod predsedujoči. Kar zadeva prevod teh tematskih dokumentov, kot sem rekel, je to delovni dokument, torej poročilo gospoda Jakolina bo prevedeno, vendar pa tematska poročila sama ne. Le vsebina teh tematskih dokumentov, ki bo vključena v poročilo gospoda Jokolina bo vsekakor uh, eh, prevedena. Torej, vidim, da pomočniki gospoda Jokolina si zelo pridno tukaj delajo zapisnik, zapiske, tako da bodo gotovo vsebinski povdarki te izmenjave tudi vključeni v njegovo poročilo. Gospa Weiler, moje vprašanje prej, da pojasnim. Govoril sem specifično oziroma konkretno o evropskih sredstvih, ki se dodeljujejo podjetjem, ki potem sodelujejo pri legalnem financiranju političnih strank v določenih državah članicah. Ne vem, ali ste jih želeli kaj povedati na to temo, ampak to je bilo moje konkretno vprašanje, ki sem ga imel v mislih, čeprav očitno nisem bil dovolj jasen. Gospa Veller, vem zdaj, kaj menite in tudi ne zdi se mi, oziroma ne menim, da je v celoti izključeno, čeprav si tega ne morem predstavljati, ampak morda bi morali torej Olaf vprašati ali pa komisijo, ali ima kakšna izhodišča eh, za to. Torej, slišala sem že v Srbiji, ampak tam ni šlo za evropska sredstva, evropske sklade, temveč za druge vire. Torej, to so potem prekinili z zakonom in tudi temu je sledila uh, jasna kazen. Torej, v našem svetu je vse mogoče, ampak takšnega primera na pamet trenutno ne poznam. E Hvala lepa, gospa Weiler. Zdaj pa predajem besedo gospodu Skilakakisu. Vsi poznamo takšne primere, če se navežem na vaše zadnje vprašanje. Vsaj v moji državi so primeri, pa tudi v drugih državah članicah. Vemo za preiskave velikih podkupnin, ki so, ki so bile podeljene političnim strankam in drugim nedoločenim posameznikom. In nekaj od teh sredstev je bilo evropskih. Simen eh, se tudi izjema v tem primeru. Mikrofon, prosim. Torej, vem za velike primere, za primere povezane z velikimi vsotami. Pa naj sedaj se posvetim bistvu tega dokumenta. Najprej bi želel, da bi nam komisija pomagala uh, pripraviti bolj podrobna opažanja o teh tematskih dokumentih, kajti mislim, da bi bilo to gospodu Jakolino v veliko pomoč, če bi torej imeli mnenje komisije, ki bi bilo nekoliko podrobneje opisano kot drugo. Nisem še imel možnost, da bi se navezal na konkretne uh, konkretna priporočila, tako da bi jih zdaj dodal, ne bo vam vzel veliko časa. Torej, poleg splošnih načel, ki jih uh, potrebujemo, pa potrebujemo veliko močnejše ustanove Evropske unije, ki bi se borile proti goljofijam in korupciji. Le tako bomo namreč lahko uh, kot američani oblikovali učinkovito um, politiko boja proti korupciji. Konkretno pa mislim, da potrebujemo uh, učinkovit sistem zaščite tako imenovanih žvižgačkov, vsaj kar zadeva obrambo evropskih finančnih interesov. Obstajajo namreč države, v katerih žvižgač, ki od, razkrije določeno nepravilnost lastne države članice, ne ve, kaj se bo z njim zgodilo na konec koncev. Torej, to vrstna oseba ni deležna nobene zaščite na evropski ravni lahko upa le na zaščito nacionalnih organov, ki pa niso razvili učinkovitih sistemov zaščite tovrstnih um, oseb, ki opozarjajo na nepravilnosti. Le dve državi imajo vzpostavljenih sistem na tem področju, torej to je velik problem. Poleg tega mislim, da potrebujemo tudi določen odstotek, recimo 50 odstotkov preiskav o korupciji, ki bi stekle na lastno pobudo. Trenutno preizkujemo le tiste informacije, ki so nam posredovane. Če ste močna organizirana kriminalna združba in imate dovolj cementa, s katerim utapljate ljudi in da nihče ne bo spregovoril, potem vas nihče ne bo Eh, preiskal in lahko z evropskimi sredstvi v lastni državi ali pa v svoji panogi počnete karkoli si zaželite. Torej potrebujemo tudi preiskave na lastno pobudo v tistih primerjih oziroma država, kjer vemo, da se dogaja marsikaj nepravilnega, kjer zdaj ne okrepamo, razen če se nekdo ne obrne na nas. Poleg tega potrebujemo uh, sistem za poročanje in tudi podatkovno bazo ki bo primerjala potrošniške cene določenega blaga in uh, storitev. To bi bilo morda bistveno vključiti v predlog o javnih eh, naročilih, kajti danes lahko obstajajo velike razlike v cenih, cenah pa zato ne ve nihče, niti komisija. Torej tega ne ve nihče, lahko kupite določeno stvar za desetkrat višjo ceno, pa zato nihče ne bo izvedel. Kot tretje, menim, da moramo pospeševati tudi raziskave s pomočjo novih tehnologij v različnih kontrolnih sistemih in tudi moramo pospeševati uporabo tovrstnih eh, visokotehnoloških eh, sistemov. Naprimer, če govorimo o davčnem nadzoru, zakaj ne bi imeli spletni nadzor, spletni davčni nadzor, kakršnega že imajo davčni uslužbenci? Torej, na ta način bi lahko vas določeni um, nadrejeni ali pa organi boja proti korupciji nadzorovali. Danes vs nadzor poteka povsem nepregledno, še zlasti v tistih državah, kjer vemo, da je veliko korupcije. In to vrsten nadzor moramo uvesti, kajti vemo, da obstaja veliko sistemske korupcije. In kot zadnje, mislim, da moramo povečati vire, ki so na voljo organom, ki so pristojni za zaščito finančnih interesov Evropske unije, tako da bi povezali določen del proračuna z uspehom povezanim z povračilom evropskih sredstev. Danes nimamo zadosti sirov, eh, sredstev, virov. Zakaj torej ljudem ne rečemo, da li vam bomo določen znesek, ki ste ga prislužili z vašim uspešnim delom, zato da bi izvedli še več uspešnih preiskav? Kajti, če ne bomo imeli več izvedenih preiskav, kako bi lahko bili učinkoviti pri svojem delu? Hvala lepa, gospod Skilakakis, lahko vam uh, zagotovim, da tista država, o kateri kar naprej poslušam, da podjetja, ki dobivajo javna sredstva, potem z njimi financirajo politične skupine, vsekakor ni Grčija. Sedaj pa gospoda Jong. Ja, hvala. Najprej bi se odzval na komentarje gospe Matijo o prenosu predpisov in pravil. Kar zadeva notranji trg, imamo poročilo Švab, ki obravnava upravljanje notnega trga in vsekakor moramo vzpostaviti sistem, ki bo bolj zavezujoč in v katerem bomo lahko uh, zakonodajo izvrševali boljše, kot sedaj to dopušča postopek za ugotavljanje kršitev. Tukaj bi se lahko navezali na evropski semester in prepričan sem, da bodo tukaj rezultati kmalo predstavljeni parlamentu. Kar zadeva korupcijo, kar zadeva notranji trg, naprimer konvencija OECD ne velja kot uradni del zakonodaje na področju enotnega trga. Če bi to uh, zakonodajo razumeli kot tako, bi jaz vsekakor bil za to, kajti s tem bi lahko razvili bolj enakopraven eh, sistem in s tem bi lahko tudi um, države članice bolj pritisnili uh, na to, da bi dejansko izvajale Eh, priporočila in uh, konvencije OECD. Morda bi morali biti glede tega v poročilu bolj eksplicitni. Moj odgovor gospodu Newton Danu pa je ta. Kaj vam lahko povemo o Združenem kraljestvu? Morda le to, da stranka, ki jo jaz zastopam v Evropskem parlamentu, torej moja stranka, ni zelo naklonjena prenosu suverenosti in pooblastil, ampak obstaja pa področje, kjer moramo nujno sodelovati in to na trdni podlagi in to je področje boja proti organiziranemu kriminalu, kajti ti kriminalci vsekakor uh, se ne dajo ustrahovati menim kontrolam in jih znajo zelo um, na ustvarjalne načine zaobiti. Torej, bilo bi uh, napaka, če bi določena država članica izbrala to področje, kater, eh, za področje, na katerem ne bi sodelovala na evropski ravni. Sedaj pa, če se navežem, vežem na besede predstavnice komisije. Vem, da obstajajo težave z vidika um, ehm, noskriža interesov in boja proti korupciji, ampak če zozamemo sedaj črn seznam podjetij, ki so podkopovali uradnike v postopkih odajanja javnih naročil. Me tu zanima, kaj se, kaj se je zgodilo, ali so bili vaši predlogi dobro obsedeni ali ne. In tudi ni dobro, da dobimo poročilo na to temo leto, zatem, ko smo ga obravnavali v parlamentu. To se mi zdi zelo nenavadno in to kaže na to, kar sem že povedal, da ne bi smeli čakati na to, da svojimi poročili čakamo na vaše zakonodajne predloge. Naprimer, področje odgovornosti pravnih oseb. To je nekaj, kar vključujete vsako pobudo na področju kazenskega prava. Tako da mislim, da bi tukaj bilo potrebne več jasnosti, kot tudi, ko govorimo o odgovornosti družb mater za svoje podružnice. Če teh vprašanj ne rešite, potem ne moremo uh, oblikovati predlogov na kazensko-pravnem področju v uh, večjih podrobnostih. Vedno pravimo, da smo za dobro koordiniran horizontalen pristop. In vedno znova ponavljam, da potrebujemo od vaš več uh, predlogov, da bi ta pristop deloval. Tudi tako imenovani facilitation payments so nekaj, kaj podpiram. Strinjam se glede žvižgačev. Potrebujemo predlog od vas na to temo. Um, to ne pomeni, da mora biti ta predlog zelo omejen, ampak potrebujemo vsaj neko izhodišče, s katerim lahko delamo naprej. Pa še nekaj bi uh, omenil. Torej, um, konvencijo Združenih narodov. Slišim iz sekretarjata, uh, na Dunaju, ki so če dalje bolj frustrirani, da jim komisija ne poroča v skladu s konvencijo Združenih narodov. Pa bi morala, kajti morala bi biti v zgled drugim. Če mi zahtevamo stvari od držav članic, potem bi morala komisija biti tukaj v zgled in stvari početi tako, kot je prav. In že eno leto zahtevamo od komisije, da bi ustrezno poročala, pa se to ne zgodi. In ko govorimo o Greko, si želi komisija status opazovalca za to, da ji ne bi bilo treba pripravljati poročil. To ni vse, uh, dober zgled drugim. Morali bi se potegovati za polnopravno članstvo, ki bi vključevalo tudi poročanje. Hvala. Hvala. Videl sem, da je predstavnica komisije se eh, oglasila oziroma odzvala, je prikimala eh, v odgovor na določene vaše pripombe, da obstajajo namreč že neki pisni predlogi na te tematske dokumente. Morda bi želeli se še odzvati na ta vprašanja, ki jih je izpostavil predvsem gospod Dejong. Ja, hvala. Glede tematskih dokumentov bomo z veseljem pripravili pisne komentarje, tako da hvala lepa za ta predlog. Kar zadeva Ungak, ja, Unkar, tukaj smo polnopravna članica, torej ni naša obveznost zgolj, da poročamo, temveč smo tudi del uh, mehanizma spremljanja, ki v Angaku teče že od leta 2009. Naj pa povdarim, da ni le komisija tista, ki mora poročati v tem kontekstu. Tukaj gre tudi za ustanove in EU kot celoto. Zakaj se to vrstn problem pojavlja tudi v Greku in zakaj so se pojavili ti predlogi, kar zadeva našega sodelovanja v Greku? Eh, razlog za to je, da moramo še vedno razčistiti nekatere pravne in konkretne uh, vidike, ki zadevajo poročanje evropskih ustanov. Torej, ne gre za voljo, pripravljenost poročanja. Zami se posem strinjam, da bi tukaj morali voditi kot vzgled eh, in da bi morali tudi bolj aktivno sodelovati v Greko, kar je bil tudi namen komisije v skladu z zadnjim predlogom o sodelovanju v Greko. Ampak razlog za vse to so še določena razčiščevanja, ki očitno vzamejo nekaj več časa, kot smo sami želeli. Namreč eh, gre za to, da se moramo še pogovoriti, kako lahko tukaj poročamo v skladu z evropskimi pogodbami. In tukaj ne gre zgolj za komisijo, temveč za vse evropske ustanove. Kar zadeva druge eh, točke, ki jih je omenil gospod De Jong, eh, zaščita žvižgačev. Ja, strinjam se, da je to področje, kjer države članice še nimajo razvite uh, ustrezne zaščite tako za javni kot za zasebni sektor. Zato je komisija sedaj začela izvajati študijo, tako da bi imeli pregled nad celotno zakonodajo v evropskih eh, državah članicah o zaščiti žvižgačev in na tej podlagi bomo potem razmislili o ukrepih, ki bi lahko sledili. In potem, kar zadeva črn seznam o podjetjih, to je zelo vroča tema ta hip in strinjam se z vami, da v nekaterih primerjih bi to bilo dobro orodje za boj proti korupciji, vendar pa je to tudi vprašanje, ki sproža številna druga vprašanja povezana z zaščito podatkov in iz držav članic. Imamo tudi le malo držav članic, ki. Uh, objavljajo ustrezne sezname eh, o, odjavlja, o odajanju javnih naročil. Tako da je težko tukaj oblikovati te črne sezname podjetij, ki ne smejo sodelovati v postopkih javnega naročanja. Tako da ja, strinjam pa se z ostalimi predlogi in uh, tudi, ko bomo ocenjevali te, ta tematska poročila, se bomo na to še navezali. Seveda bomo tukaj tudi pripravili določene konkretne eh, predloge, ampak tudi predloge za morebitne vse evropske ukrepe. Ti bodo morda usmerjeni zakonodajno ali pa tudi politično. Skratka, to bo vse odvisno od ugotovitev, do katerih se bomo dokopali med oceno. Hvala lepa. So, much, Hvala lepa tudi vam, gospa Štefanuk seveda imamo tudi določena poroči, priporočila samim sebi. Tako da preden zaključimo s to razpravo, tudi na podlagi tematskega dokumenta gospoda De Jonga, piše, da bi moral Evropski parlament sistematično zbirati podatke, ki izhajajo iz kolegijalnega eh, mehanizma in da bi na tej podlagi moral Evropski parlament pripraviti dodatna priporočila za celotno Evropsko unijo in da bi morali tukaj sodelovati tudi z mehanizmom Sveta Evrope Grekom. Torej, to so ustrezni Torej, tisti, ki so tukaj pristojni, morajo to sedaj uh, vzeti na se in okrepati ustrezno. Če se nihče več ne bi želel priglasiti k besedi, bomo zaključili. Naslednji sestanek bo 23. januarja od 9. do 12.30 ure in od 15. do 18.30 ure. Potem pa bomo imeli naslednjo sejo tudi 24. januarja zjutraj. Najlepša hvala in lepo popoldne vsem.